ocen učinka. Komisija bo zauzela stališče o poročilu po sprejetju resolucije. Najlepša hvala, gospa Redingova. Razprava je s tem končana. Glasovanje bo potekalo jutri o povdne. In eh, prosim vse kolege za razumevanje, za to zmedo, ki jo imamo tukaj, ker tabla eh, z najavami ne deluje. Naslednja točka na dnevnem redu je poročilo gospoda. Falberja o zonanji razsežnosti socialne politike, o spodbojanju standardov z področja dela in o socialnih standardih ter o družbeni odgovornosti evropskih podjetij. Besedo dobi poročevalec za štiri minute. Teď se to snad povede. Vašený pane predsedajci. Bom še enkrat začel. Gospod predsedujoči, gospa komisarka, kot sem povedal pred časom V svoji prejšnji predstavitvi je zunanja razsežnost socialne politike nekaj, kar naj spodbuja standarde dela in socialne standarde v tretjih državah. Ne glede na Lizbonsko strategijo in Evropsko unijo 2020 in poudarek na socialni razsežnosti v večji meri kot popreje, se še vedno soočamo eh, s problemom eh, gospodarskih vidikov in konkurenčnosti konkurenčnosti. Zato je to moje poročilo predvsej kritično. Če želimo, da bi trete države, s katerimi se pogajamo v različnih sporazumih in pogodbah, če želimo, da te države spoštujajo načela, in to, kar predstavlja načela in evropski socialni model, potem se moramo za ta načela zauzemati in jih spodbujati tudi znotraj Evropske unije. In če želimo, da bi te države, s katerimi se pogajamo o teh sporazumih in pogodbah, da bodo te sporazume spoštovale, potem jih moramo spoštovati tudi sami in jasno je, da prihaja do kršitev norm oziroma standardov moda v številnih teh držav. Kar zadeva socialne odgovornosti podjetij, je ta CSR prav gotovo zelo dobra ideja. E, to se je začelo že na začetku 70-ih let. Je pa tu en problem, in sicer socialna odgovornost podjetij, lete ni moč zahtevati in jo uveljaviti. E, in slišali smo, da potreb, bi potrebovali direktivo, ki bi to urejala, kajti nekatere države se ne vedejo na socialno odgovoren način prejel sem več kot 150 predlogov, eh, predlogov sprememb, skušal sem jih upoštevati, vendar sem v poročilu še vedno precej kritičen. Potrebno je in pomembno je, da Evropska unija podpira tu mednarodno organizacijo delo. Kajti, če govorimo, da spoštujemo mod, pa spet lahko ugotovimo, da je vsem manj, da je zelo veliko držav, ki pa različnih sporazumov moda ne spoštujejo. Prejšnji teden je bilo govora naprimer o direktivi o delovnem času in prvi sporazum mednarodne organizacije dela, ki je bil sprejet že daljnega 1919. leta in 90. Eh, leta in leto je upoštevalo to eh, načelo toliko sem želel povedati. Mislim, da ni potrebno povedati kaj več, kaj ti mislim, da, eh, da ta vprašanja vsi zelo dobro razumemo. Spodbujati moramo dostojanstvo, socialne pravice in eh, tudi se držati tega, eh, o čemer pridigamo in to je potem za dobro Evropske unije. Najlepša hvala, kolega Fenberg. Sedaj pa takoj prehajamo na postopek Catch the Eye. Kolegica Basesko dobi besedo. I wanted to speak for KHDI for Želela sem spregovoriti v okviru Catch the Eye, eh, vendar v, o vprašanju finančnih instrumentov. To pa ni to poročilo. Ja, res je, to je naslednje poročilo. Potem pa dajem besedo kolegici Dančili. Domnule prešedinte, statistične Evrope ne arata. Hvala, gospod predsedujoči. Evropske statistike kažejo, da več kot polovica zaposlenih v Evropski uniji, zlasti pa priseljeni delavci, priseljeni delavci, ne uživajo socialnih pravic. Zato menim, da potrebujemo skupne standarde za socialno zaščito za vse te delavce in skupne standarde tudi za sankcioniranje tistih, ki svojim zaposlenim te zaščite ne nudijo. Hkrati bi bilo potrebno zaskrbeti, poskrbeti tudi za boljšo harmonizacijo oziroma prevzemanje teh standardov na nacionalni ravni. Potreb države članice pa se morajo politično zavzeti, da se bodo, eh, da se bodo izvajali vsi mehanizmi, ki to pogledno obstajajo v Evropski uniji. To Potrebno je spoštovati določbe pogodbe v vseh držav, v državah Evropske unije. Hvala. Najlepša hvalica. Kolegica Stanoka, pa poskusiva še enkrat. Mm, Gospod predsedujoči, sem poročevalka v senci. Zato bi želela povedati naše stališče glede tega poročila in reči, da cenimo, da bo končno poročilo, kot bo eh, tako upam dokazalo glasovanje jutri, da je to dobro besedilo. Tu se povdarja vlogo mednarodne organizacije dela in dejstvo, da je potrebno to vlogo še okrepiti. Potem eh, tudi socialna odgovornost odgovornost, ki je pomembna, vendar pa je najpomembnejša vloga zaščita socialnih pravic. To, eh, to pa morajo zagotoviti države eh, članice in mednarodne organizacije. Kršitev temeljnih pravic in delovnih pravic ni mogoče uporabljati v namene legitimnih pri, eh, prednosti, ustrajati moramo tudi pri tako večstranskih kot dvostranskih odnosih s partnerji ob spoštovanju eh, vseh eh, pravil. Najlepša hvala. Kolegica Figueredo dobi besedo. Hvala, gospod predsedujoči konvencija MOT o socialni varnosti iz leta 2010 povdarja, da 20 odstotkov delavcev ne uživa ustrezne socialne zaščite, eh, pa tudi podjetja ne prevzemajo svoje socialne odgovornosti do teh zaposlenih. In eh, tu so bi, potrebno bi bilo izpogajati prosto eh, trgovinske sporazume z državami, s katerimi ne obstajajo, zato kaj ti delavci imajo pravico do do sklepanja eh, kolektivnih eh, pogodb eh, z zaposlenimi. Komisija tudi zaenkrat še ni zahtevala, da se zaustavi take pogoje in tudi negotove pogoje, pa tudi v delu, ki se nanaša na delo, delo otrok. ta situacija ni zadovoljiva in komisija si mora bolj prizadevati, da bi situacija zboljšala. Najlepša hvala, kolega Paška, da bi beseda za eno minuto. Ďakujem za slovo, vážený pán predsedajúci, vážená pani komisárka, vážený pán spravodaj. Gospod predsedujoči, gospa komisárka, eh, gospod poročevalec, res je, da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 ni vedno eh, zlasti v primeru priseljencev ustrezno poskrbljeno za eh, te njihove pravice, kajti pogosto pridejo, ne govorijo jezika države, v kateri so in se znajdejo v neprivilegiranem položaju. Menim, da je pomembno, da Evropska unija poskrbi za to in, si, in se potrudi, da bodo veljali sporazumi mod, tudi glede na tretje države. In eh, poznavajoč eh, trg dela v Aziji, v Afriki in v drugih regijah sveta, pomenijo, da je potrebno zagotoviti eh, izboljšanje položaja delavcev tudi v teh predeljih. Zato podpiram predloge poročevalca in menim, da le to prav gotovo odpira pot k izboljšanju te situacije v Evropi. Najlepša hvala, sledi še kolegica Tikal. Mulțumesc, domnule președinte, doamnă comisar. Hvala, gospod predsedu. Și în același timp să solicit Comisia Europene să ia mă... Hvala lepa. Rade bi čestitela poročevalcu in pozivam Evropsko komisijo, da sprejme ukrepe za to, da bodo tudi evropska podjetja spoštovala evropske vrednote in načela. Eh, tudi kadar delujejo na teritoriju drugih držav. Evropa mora spodbujati, spodbujati evropski socialni model, zato je izredno pomembno, da vedno spoštujemo evropske vrednote in načela. Obžalujemo, da Evropska unija nima enotne socialne klauzule v vseh dvostranskih sporazumih. Gospa komisarka, sprejet je bil horizontalen sporazum na področju civilnega letalstva med Evropsko unijo in Kanado. Gre za zelo ambiciozen sporazum, vendar pa ne vsebuje socialne klauzule. Obe strani sta se zavezali, da bosta delali na tem, da si bosta prizadevali za izboljšave na tem področju, ampak vendarle obžalujemo, da Evropska unija tukaj nima neke homogene formule za socialno klauzulo v vseh sporazumih. Najlepša hvala, kolegica Tikal. Zadnji prispevek pa bo prispevek kolege Havita. Čestitam gospodu Fabru za ta celovit pristop k delovnim standardom eh, in eh, tu so tudi specifična vprašanja, ki se nanašajo na eh, socialno odgovornost podjetij in to je pomembno. Potrebno je tudi zahtevati, da se ohrani odprta definicija teh pravic, da se ponovno začne uveljavljati načele, načele ki se nanašajo nanašajo na prostovoljne pobude, da se predvidi konkretne predla, predloge v smislu promoviranja teh standardov eh, v okviru, posa, eh, v okviru posebnih smernic in da se zauzamemo za načelo eh, celovitega okoljskega in vsakršnega poročanja v okviru socialne zakonodaje na tem področju v Evropski uniji. In da se vse to da se eh, tu tudi odzovemo še na obstoječe vrzeli na tem področju. In tako da upam, da bodo naše sugestije, gospa Reding, eh, nocoj tu pomagale. Najlepša hvala, kolega Howitt. Postopek HDA je s tem zaključen. Za konec razprave pa dobi besedo še komisarka Redingova. Uh, Najlepša hvala. V imenu kolega Andorja pozdravljam dejstvo, da se danes razpravlja o tej, tem predlogu resolucije, ki obravnava številne pomembne vidike socialne politike. Komisija podpira tesnejše sodelovanje na globalni ravni. Seveda morajo tu iti eh, socialni in okoljski cilji iz roka v roki z gospodarskimi cilji. Podpiramo nadaljne razprave in usklajevanje v okviru skupine G20. V povezavi s tem se pripravljamo na sestanek ministrov za delo skupine G20. To je dober primer to vrstnega usklejevanja in sodelovanja. Komisija podpira tudi tesno sodelovanje med mednarodnimi organizacijami. Tukaj lahko imenujem OECD, Mednarodno organizacijo dela. Obe sta zelo pomembni za doseganje enakih pogojev na mednarodni ravni, še posebej pa sta pomembni pri uveljavljanju izvajanju mednarodnih delovnih standardov. Stoto zasedanje mednarodne organizacije dela se je začelo prejšnji teden. Delo se bo sredotočalo na novo konvencijo o eh, delavcih v gospodinstvu. To je vprašanje, ki se odpira v zadnjem času. Socialna zaščita in Eh, razvoj pobude na tem področju je tudi področje, ki bo zelo zanimivo za letošnjo konferenco mednarodne organizacije dela. Tesno bomo spremljali razprave o uveljavljanju delovnih standardov, ki so zapisani v konvencijah organizacije ILO. Ravno tako pa naj upozorim tudi na to, da komisija pod, pozdravlja dejstvo, da današnja resolucija poziva Evropsko unijo, k spodbujanju ključnih delovnih standardom eh, in konvenciji ILO po vsem svetu, vključno z vprašanjem enakosti med spoloma. Komisija se bo še naprej zauzemala za trajnostni razvoj, dostojno delo, socialno odgovornost podjetij eh, in eh, podobne cilje na drugih področjih, kot je naprimer trgovinska politika in politika razvoja. Leta 2011 namerava komisija predložiti svoj predlog o socialni odgovornosti podjetij, v kateri bomo predstavili predloge za nadaljno delovanje na mednarodni ravni, vključno s podbojanjem socialne odgovornosti podjetij v odnosih s partnerskimi državami. Po našem mnenju je sodelovanje s podjetji ključno, ko gre za vprašanja kot je nezaposlenost mladih, Eh, usposabljanje, zdravje in varnost pri delu, odgovornost, prestrukturiranje in lokalni razvoj, sploh glede na trenutne gospodarske težave, s katerimi se sooča Evropa. Najlepša hvala, gospa Reding. Razprava je s tem končana. Glasovanje bo potekalo jutri opovdne. Naslednja točka na dnevnem redu je poročilo kolega Mičla o instrumentu za financiranje razvojnega sodelovanja. Besedo dajem